letih zagotoviti široko podporo tej politiki in pripričan sem, da nam bo to tudi uspelo. Eh, Hvala lepa. Razpravo smo s tem zaključili, ob 12. pa bomo o tem glasovali. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Karone. Ravno mi so preskrbe s hrano rad bi vas, rad bi vas obvestil, da televizije v moji državi so danes oddajale in bodo oddajale poročilo o tej tematiki. Mislim, da je druge tudi podobno. To je tema, ki jo je treba tudi približati javnosti. Sedaj ima besedo poročevalec za štiri minute. To vorej ringraciare. In... Hvala, gospod predsedujoči. Želim se najprej zahvaliti odboru za kmetijstvo za sodelovanje pri oblikovanju tega poročila. To sodelovanje je bilo zelo uspešno in uspeli smo v kratkem času in soglasno sprejeti besedilo na temo in sicer odpadke živil, ki smo temo, ki smo jo predolgo zanemarjali, tako strani institucij kot tudi politike nasploh. In tega si v prihodnje ne moremo privoščiti. Torej, vsi podatki kažejo, da je eden glavnih problemov neposredne prihodnosti ta, da bo prišlo do bistvenega povečanja povpraševanja po živilih. Zato je varna preskrba s hrano eden naj težavnejših problemov, s katerimi se soočamo, kajti v prihodnje bo povpraševanje po hrani presegalo ponudbo. Ne moremo si privoščiti, da ostanemo križem rok, navzlic eh, po jabu, kot, je, kot so odpadki živil. Pri tem govorimo o živilih, ki so še povsem užitni. In ta pojav je dosegel uh, tak obseg, da ni več spremljiv. Prišli smo do ravni. Uh, FAO ocenjuje, da ena tretjina živil, ki se jih proizvede na leto, uh, se zavrže v Evropi smo že pri 50 odstotkih. Vsak eh, državljan eh, v povprečju 105 kg eh, živil zavrže oziroma iz tega nastajajo odpadki. Ne gre samo za etični problem, temveč tudi za ekonomsko in socialni problem in predvsem tudi za nekaj, kar vpliva na okolje. S tem poročilom želimo, da bi boj proti odpadku, ži, odpadkom živil ži, postal prednostna politika evropske politike. Eh, prednostna naloga evropske politike. Zato želimo, da bi komisija sprejela <clears throat> skupno strategijo, da bi prišlo do eh, 2025. leta, do tega, da bi bistveno zmanjšali obseg odpadkov živil. In treba je pomagati predvsem vsem združenjem, eh, prostovoljnim združenjem in drugim, ki so v posameznih državah že o konkretno se lotile tega boja. Torej, in eh, pobude teh združen so že pokazale, da so lahko uspešne. Predvsem je treba pomagati tudi eh, tistim slojem, ki so šipkejši. V Evropi je veliko ljudi, ki živi pod eh, pragom revščine, ki so slabo prehranjeni in zato si želimo konkretne usmeritve strani komisije. Zelo pomembno bi bilo, da bi določbe o javnih razpisih, eh, predvsem tudi kar zadeva menze v bolnicah in tako naprej, izboljšali tako, da bi zagotovili ehm, upravljanje živili, eh, ki, kjer ne bi nastajalo preveč odpadkov. Mislim, da je pomembno, da morajo biti zgled evropske inštitucije, izhajajoč iz tega parlamenta. Predvsem pa želimo, da eh, so odgovorni vsi v verigi s prehrano, da se zavedajo svoje odgovornosti vsi, torej gre za eh, kmetovalce, potem industrijo, šole, industrijo. Eh, moramo, mora nastati neka splošna kultura, ki bo bolj trajnostna tudi do okolja. Evropski parlament je s to resolucijo opravil svoj del in sedaj mora komisija pripraviti učinkovito strategijo. Predvsem si želimo, da bi leto 2014 eh, bilo razglašeno za leto boja proti odpadkom živili. To bi bil pomemben signal in odraz angažmaja teh institucij na tem področju. Na ta način bi takoj dali signal vsem državljanom, da želi Evropa biti med prvimi pri oblikovanju bolj pravičnega in uravnoteženega modela preskrbe s hrano. Hvala. Hvala lepa, spoštovan kolega. Nimamo seznama govorcev k temu poročilu, samo še postopek imite pozornost predsednika. Torej, moramo zaključiti v roku 15 minut, tako da bo lahko komisar tudi odgovoril in da ne bo tako hrupno v dvorani, ko bodo poslanci prišli glasovati. Torej, moramo se držati časov. Gospod Levija gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi, ne moremo se privoščiti, da bi eh, nastalo še več odpadkov živil in zato potrebujemo posebne inštrumente, pa tudi kulturo. Eh, treba je povezati ekonomske, socialne in okoljske vidike. Odpadki živil so v zadnjih 30 letih se povečali za, 3, za 50 odstotkov. To ima etične, ekonomske, socialne zdravstvene posledice ni, ne more biti tako nisprejemljivo, da v Evropi živi 70 milijonov ljudi pod pragom revščine, po drugi pa imamo tone živil, ki so še užitni in ki pridejo med odpadke. In da ne moremo uporabiti teh živil in to eh, povzroča ekonomske in socialne stroške. Eh, torej, Odbor za kmetijstvo je predlagal, da eh, moramo predvideti tudi boljše določbe, kar zadeva eh, možnost uporabe teh živil. Hvala, gospod Tikal. Rad bi vas spomnil, da če se prijavite k besedi sedaj, za lahko samo, če niste imeli besede že prej. Zato prosim, da ste kratki. Gospod Cikav. Producția anuală de deșeuri alimentare din cele 27 de state membre este estimată la aproximativ 179... Hvala lepa. Količina živilskih odpadkov v 27 državah Evropske unije je skoraj 100 ton na osebo, 60 milijonov. Oseb pa je prejelo podporo dobrodelnih organizacij. Pomembno je, da ljudje prejmejo zdravo in primerno prehrano. Tega problema se je treba lotiti iz vidika učinkovitosti verov. Komisija mora sprejeti inicijative, kjer se tudi posveča temu problemu. Komisija mora to vprašanje obravnavati enako intenzivno kot učinkovitost energije. Kolega Konisovski, hvala lepa. Problem od, živilskih odpadkov je zelo pomemben in dobro je, da se Evropska unija s tem okvarja, saj so napovedi glede razpoložljivosti živil eh, zelo zaskrbljujoče. Problem je povezan tudi s tem, kar smo obravnavali pred nekaj minutami, namreč z trgovino z trgovino na drobno, predvsem seveda z živili. In tudi tu prihaja do prekomene potrošne živil, ker veliki trgovci nakupujejo več, kot lahko potem naprej prodajo. Te, ko govorimo o, to, te, o tej temi, ne smemo pozabiti o tem, kako se zapravlja tudi kmetijske površine in vedno več zemlje se prestrukturira in ni več na razpolago za kmetovanje. Gospod Nikolasik. Hvala lepa. 90 do 100 kg odpadkov na osebo. To se mi zdi zelo pomemben razlog za to, da si to temo vzamemo kot prioritetno. V verigi z oskrbe živili to ni več sprejemljivo. Veliko ljudi je prizadetih, a tudi okolje. Hkrati pa to pomeni tudi izgubo za podjetje in za gospodarstvo na splošno. Racionalizacija te verige, torej poraba eh, skladiščenje in tako naprej, vse to predstavlja velike izgube na letni ravni. Veliko živil se izgubi, zato potrebujemo kompleksno evropsko strategijo. Številni državljani živijo pod mejo revščine. Hvala, gospa Megines, hvala, gospod predsedujoči in. Rada bi pohvalila delo poročevalca pri tem poročilu. Zdi se mi, da bi bila odlična ideja, da se sredotočimo na to temo in da bi dejansko leto 2014 posvetili tej temi. Gre tudi za leto volitev in to je zelo praktična tema, o katerim se lahko govori z našimi državljani. Ne gre samo za tisto hrano, ki se jo vrže doma v smeti, ampak gre tudi za recimo našo institucijo, za bolnice, javne ustanove in v celotni verigi. To, kar smo slišali danes, se vključuje tudi v našo predhodno razpravo o celi oskrbovalni verigi za živila. Če bi zmanjšali odpadke, živilske odpadke, bi bila tudi veriga bolj učinkovita in bolj trajna. Hvala, gospa McGuinness. Sedaj pa gospa Prendergast. Hvala. Na svetu je 7 milijard oseb in do 2050 naj bi bilo 9 milijard ljudi, zato je nujno pomembno, da oskrbo s hrano zagotovimo in da, ne, da preprečujemo lakoto. Moramo pa si tudi ogledati, kako uporabimo hrano, ki jo proizvedemo in tu pridemo do teme živilskih odpadkov. Ti se dogajajo na vseh točkah verigih, tako na pri proizvodni, kot tudi do, na vseh točkah do porabe. Vendar pa so številke različne države do države. V industrijskih uh, industrijsko razvitih državah se odpadki kopičajo predvsem na koncu verige. Na Irskem naj ocenjujemo, da približno tretjina proizvedene hrane konča v smeteh. In imamo tudi spletno stran Stop Food Waste in pa nacionalni program za preprečevanje um, živilskih odpadkov, ki je posvetova posvečena temu, da se ljudi osvešča, ko spa je bila prekinjena. Gospod Nikolesko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 izven Evropske unije. 640 tisoč kvadratnih kilometrov kmetijskih površin potrebujemo. To je velika številka. To je večkratna površina Nemčije. In kaj bomo sedaj? Bomo iskali druge površine ali bomo bolje koristili lasne vire? Hvala, gospod Komucakus. No Gospoda Komucakosa ni v dvorani, potem gospod Mauro. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti kolegu Karoni, ki je to temo zelo dobro predstavil. Ni govoril samo o socialnih težavah, temveč tudi o potencialnih možnostih, eh, ki so povezani z bojem proti živilskim odpadkom. Želim se obrniti na gospoda Tejanja kot podpredsednika komisije da bi opozoril na strateško ključno točko, kako lahko komisija prispeva k boju proti živilskim odpadkom. Torej, treba je eh, tudi povedati, kateri denar bo uporabljen za to strategijo. Kaj ti to je velik problem in če bo to vključeno v izdatke za socialne zadeve ali pa v, eh, eh, v, v, v odele, ki se ukvarja s živilsko verigo, torej v kmetijstvo. Kaj ti eh, združenja državljanov in tudi druge zainteresirane strani morajo pridobiti seveda tudi ustrezna sredstva, da izvajajo svoje, svoje kampanje. Gospod Zahoborska, prosim. Spoštovani komisar, spoštovani predsedujoči, v času krize in vrčevalnih ukrepov ne moremo spregledati, da 50 odstotkov živil konča v odpadkih. Zahvalila bi se poročevalcu, da se je posvetil tej temi. Tudi zakonodaja je kriva za tako stanje. Proizvajalci nimajo dovolj informacij in jih tudi ne posredujejo dovolj. Številni proizvajalci navajajo prekratke roke trajanja in zato potem potrošniki živila vržejo v smeti. Žal mi je, da tudi niso omenjena banke živil v teh, tem poročilu, gre za nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z razdeljevanjem živil najrevnejšim prebivalcem. Evropska unija plačuje za pomoč in mislim, da so te banke dobro zadeva. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kraca Bild. Hvala lepa četrtino tega, kar vzamemo iz trgovin, gre v odpadke in tako iz moralnega kot iz gospodarskega vidika je to nespremljivo. Vsak lahko nekaj stori za to v, v kuhinji, doma ali ko kupujemo hrano. Tu moramo poskrbeti za osveščenost in komisija potrebuje. Mora tudi narediti nekaj na področju rokov trajanja in drugih informacij. Gre tudi za to, da se bolje obvesti potrošnike. Eh, uh, ustrezni koraki so potrebni tudi pri živilski verigi. Tudi od eh, prehranjevalnega sektorja potrebujemo odgovornost, morajo prevzeti odgovornost. Sedaj se vračamo k neki kmetovalni kulturi in bolj smo dovzetni za to, kakšno hrano kupujemo in eh, moramo spremeniti to plač, plastično kulturo, v kateri želimo, živimo, sedaj pa je bila govornica prekinjena. Dobro, tako smo na koncu postopkov. Imite pozornost eh, predsednika. Sedaj vračam besedo komisarju Tajaniju. Prosim, če ste čim krajši. Kaj ti prihajali bodo kolegi v dvorano? Prosim, če zaključite v petih ali desetih minutah. Hvala. Hvala lepa, gospe in gospod je poslanci, gospod Svoboda je tudi na svojem mestu, rad bi mu čestital za njegovo novo delo, za njegovo novo funkcijo. Čestito bi tudi gospodu Koroni in pa tudi članom odbora za kmetijstvo in pa odbora za notranji trg in pa odbora za okolje, tudi v imenu komisarja Čolosa, ki je pristojen za kmetijstvo. Tukaj ga ni, trenutno je v Dublinu kjer predstavlja skupno kmetijsko politiko. Zaradi negativnih vplivov na varnost oskrbe z živili na okolje je seveda pomembno, da se borimo proti prekomerni potrošnji in živilskim odpadkom. In eh, v zvezi s tem bi govoril tudi o konferenci, ki je 28. oktober 2010 potekala v Evropskem parlamentu. Ampak kaj lahko storimo na ravni Evropske unije? Komisija je že sprejela različne predloge in pravkar pripravljamo tudi nove, ki bodo skrbeli za to, da se bomo živilskih odpadkov lotevali na različnih ravneh. Omenil sem že reformo SKP, tu gre za proizvodnjo in predelavo živil. Veljavni ukrepi bodo prispevali k temu, da se bo izboljšala trajnost. Ohranili bomo tudi projekte iz področja težav z okoljem in kmet, v kmetijstvu. Poleg tega bomo skušali v razvoj podeželja vključiti tudi tematske programe za podporo malih kmetov in bomo skušali tudi poskrbeti za to, da bodo dobavne poti krajše tu se postavlja tudi vprašanje kilometrine živil. Komisija ravno sodeluje pri razvoju trajnostnega razvoja kmetijstva. Gre za to, da bi imeli trajnostno kmetijstvo, ki bi omogočilo, da z manjšimi veri dosežemo boljše rezultate. Ta forum na visoki ravni za izboljšanje delovanja um, oskrbovalne živilske verige, o katerem smo danes že govorili, skrbi tudi za optimizacijo embaliranja in za omejevanje živilskih odpadkov. Imamo tudi forum za um, prodajo na drobno, imamo tudi okroglo mizo za proizvajalci in vključiti želimo tudi države članice za to, da se naredi nekaj na strani okolja. 27. septembra smo tudi objavili smernice za izboljšanje verov, torej Evropska, evropsko gospodarstvo naj postane in kmetijstvo naj postane ta do leta 2015 tudi trajnostno, uh, trajnostna. Živila tu predstavljajo ključni sektor, ki lahko prispeva k doseganju naših ciljev pri boljšem boljšim koriščenju verov. Te smernice tudi postavljajo zelo ambiciozen cilj, namreč da naj bi se živalski odpadki, ki so še uporabni, količino do leta 2020 drastično zmanjšalo, da naj bi se uporabilo 20 odstotkov manj verov v živilski verigi do istega datuma. In to piše tudi v priporočilih poročila. Te smernice tudi pozivajo k temu, da naj bi 2013 pripravili sporočilo v zvezi za trajnostno živilsko verigo, tako da bo ta proces tudi dosleden. Poleg tega naj bomo pripravili metodologijo, ki bo temeljila na kriterijih trajnosti za najpomembnejše živila do leta 2014. V enem od svojih priporočil, to je število 35, zahtevate od komisije in sveta oziroma jih pozivate naj bo leta 2013 leto boja za živila. Kolega oziroma boja proti živ, um, nastajanju življenskih odpadkov. Vsi se strinjamo, da je treba nekaj storiti proti živilskim odpadkom v živilski verigi. Leto 2013 pa je malce preuranjeno. Po eni strani zato, ker eh, je komisija že rekla, da je 2013, da bo to leto državljanov. Poleg tega potrebujemo dve leti za pripravo takšnega evropskega leta. Seveda razumem. Če pa gre za leto 2014, pa bi to lahko še uresničili to sporočilo bom posredoval komisarjema Čoloso in Dalijo, tako da bomo lahko tudi sodelovali na tem cilju. In hvala tudi vam, gospod predsedujoči, hvala za zanimivo razpravo, ki je tako pomembna za nas vse. Hvala lepa, hvala vam vsem za razumevanje. Tudi tistim, ki ste se prijavili k besedi že po začetku postopka, imite pozornost predsedujočega. Časovna stiska je bila precejšna in želel sem zaključiti razpravo, preden bi zašli v neprijetno situacijo, da komis bi morali komisarju prisluhniti v splošnem hrupu. Na kratko prekinja zasedanje, ob 12. bomo glasovali.